Kajt-in je popeljal Južno Afriko v večrasno demokracijo. Zato mu čestitamo. Thank you, colleagues. Hvala. Sedaj pa se začenja glasovanje. Najprej eh, glasovanje o po, po enostavljenem postopku gre za inštrument za predpristopno pomoč. Glasujemo poimensko. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Jasen rezultat 578 za, 22 proti. Congratulazione, mister Albertini. Čestitamo, gospod Albertini. Naslednja točka, spet poenostavljeno eh, glasovanje o poročilu Maštalka, gre za mednarodna izpravljanja izterjava preživnine za otroke in drugih oblik družinskih preživnin. Spet poimensko glasovanje. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Spet je poročilo sprejeto z jasno večino. Naslednja točka gre za poročilo gospe Göns o programu skupnosti za zaposlovanje in družbeno solidarnost. Preden glasujemo, dajem besedo poročevalki gospe Gonc. Hvala lepa. Le nekaj besed bi želela povedati. Po eni strani se želim zahvaliti poročevalcem v senci, Pogajanja so bila zelo težka in zahvaljujem se.